Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, prosim vas, da se posedete. Te prijazne gospode in gospe pa prosimo, da prenehajo s fotografiranjem, tako da bomo lahko začeli. Nekaj članov in članic odbora še išče svoj sedež. Pozdravljeni na nocojšnjem zaslišanju gospoda Andrusa Ansipa, ki je podpredsednik za digitalni enotni trg, kandidat za podpredsednika in komisarja seveda. Pozdravljam člane in članice odbora za industrijo, raziskave in energetiko, člane in članice odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in člane in članice odbora za kulturo in izobraževanje. Pozdravljam pa seveda tudi člane našega odbora, odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki vodi to zaslišanje. Na tem zaslišanju želimo najti odgovor na dve vprašanji. Je kandidat kvalificiran za to, da postane član kolegija komisarjev in je kandidat kvalificiran za to, da izvaja dožnosti, ki so mu dodeljene. V skladu s smernicami za potrditev komisije parlament oceni kandidate na osnovi njihovih splošnih eh, sposobnosti, evropske zavezanosti in osebne neodvisnosti. Oceni tudi njihovo poznavanje zadevnega resorja in njihov način komuniciranja. Gospod Ansip je odgovoril tudi na naša pisna vprašanja pred zaslišanjem. Odgovore pa lahko najdete v vaših dosejih, na voljo so v vseh jezikih. To je javno zaslišanje, ki se spletno prenaša posod polni in tudi naše gledalce zunaj dvorane pozdravljam. Komisar, kandidat za komisarja, bo dobil 15 minut za uvodni nagovor, na koncu pa še pet minut za sklepne misli. Vmes pa mu bodo poslanci in poslanke zastavili 45 vprašanj v sklopu treh minut, eno minuto imate za vprašanje, na to pa ima kandidat za komisarja dve minuti za odgovor. Poskušala bom zagotoviti, da se bomo vsi držali teh časovnih omejitev. Na voljo je tolmačenje v 23 jezikih. Vsi govorniki lahko govorijo v maternem jeziku. Prosili so me, da ne govorimo prehitro, drugače naši odlični tolmači eh, ne bodo mogli slediti. Prosim vas, da govorite torej primerno hitro in jasno kandidat za komisarja gospod Andrus